Nobenega dvoma ni v to, da uh, je italijansko sodišče spoštovalo vse visoke standarde, ki eh, so običajni v Evropski uniji. Hvala lepa. Sedaj zaključujemo točko izročitev cesarja Batisteja. Šest eh, pobud za resolucijo imamo in o tem bomo glasovali potem, ko bomo zaključili našo tretjo razpravo. Tretja razprava je Iran. gre za primer, zlasti za primer Nasrin Sotude. Imamo šest avtorjev resolucij. Najprej damo besedo gospodu Bilderju. Minuto in pol. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Precies een week geleden. Hvala lepa. Točno pred enim tednom je odvetnica za, eh, je predstavnica, eh, dobitnica nagrade, avstrijska, govorila o svoji prijateljici, odvetnice za človekove pravice Nasrin Sotude, ki je ravno kar bila obsojena na enajstletno zaporno kazen. Skušala je pritegniti pozornost eh, in opozoriti na ta primer na primer Nasen Sotude in pa druge pomembne borce za človekove pravice v Islamski republiki Iranu. Razprava v tej hiši predstavlja delni odgovor na ta poziv Ašerin Sabadi, da ne smemo pozabiti na Nasrin Sotude in pa druge borce za človekove pravice v Iranu. Marca sem eh, predložil poročilo v imenu odbora AFED v katerem smo pozvali k enoglasnem odzivu Evrope na to, kar se dogaja v Iranu. Hvala lepa, naslednja gospa Šake. President. Hvala lepa, predsedujoči komisar File, kolegi. Še enkrat moramo govoriti o človekovih pravicah v Iranu, potem, ko je bila Nasrin Sotude obsojena na 11-letno zaporno kazen. Ne sme več opravljati odvetniške prakse, to pomeni, da pravne države v Iranu ni in pa da je sodstvo politizirano. Boj za človekove pravice je sedaj eh, dejanje proti eh, državni varnosti, eh, kajti tega je bila obtožena Nasrin Sotude, mater, dve, mama dveh otrok obsojena bila zato, ker sta se dva nizozemska diplomata pogovarjala z njo in celoten postopek je bil zelo dvomljiv. Ehm, Nas niso tudi, da je močna ženska, ki se zauzema za pravico. Ehm, to pa počne v šipkem režimu, ki zatira svoje državljane. Visoka predstavnica Eštonova bo odšla v Istanbul in bo skušala pripraviti iranski režim do tega, da sodeluje z mednarodno skupnostjo v jedrskem vprašanju. Eh, gospodarske sankcije imajo enak eh, namen, ampak mislim, da ne bodo prinesli žalost, eh, zaželjenega rezultata. To bo samo prizadelo iransko prebivalstvo, ki bo postalo vedno bolj odvisno od volje svoje vlade. Skeptična sem do gospodarskih sankcij. Menim pa, da bi sankcije proti posameznikom, ko kršijo človekove pravice zaradi cenzure, zaradi mučenja, zaradi eh, usmrtitev, to bi bil korak, potreben korak za to, da bi končali nekaznovanost in da bi počastili eh, to, za kar se je borila nas Rinsotude. Hvala lepa in predsednik, ko že imam besedo, prosim, da pozovete italijanske kolege, naj bodo tiho, kajti resnično je moteče, da govorijo v dvorani, potem ko smo njihovo temo že zaključili. Hvala lepa. Kolegi, slišali ste prošnjo gospe Šake. Prosim, če ste lahko tiho, če imate eh, kakšno, kakšen zaseben pogovor, pa lahko to pravite zunaj dvorane. Gospod Stevenson je naslednji. Hvala lepa, predsedujoči. Moj namen je, da danes Islamsko republiko Iran primerjam z eh, nacistično Nemčijo. Ampak v številnih pogledih se mi zdi Iran celo slabši. 65 ljudi je bilo, uh, eh, 65 ljudi je bilo iz obešenih samo letos, 10 včeraj. Uh, predtem so jim odzelo domove, oglobljeni so bili, potem pa so bili še mučeni, preden so jih pripeljali na vislice. 87 ljudi je bilo obešenih v zadnjih štirih tednih. Ahmadinejad eh, sovraži tudi jude, pravi, da želi izbrisati Izrael iz eh, zemljevida in sedaj tudi um, ima jedrsko orožje, ki mu bo to omogočilo muči, kamenja svoje prebivalstvo do smrti, uh, jih biča. Vse to je nekaj popolnoma vsakodnevnega in usmr, uh, usmrtuje se celo ženske, noseče ženske in pa otroke. Uh, dvema osebama so bile amputirane roke, dva sta bila obsojena na nadaljne amputacije in hitro bodo izvršene te obsodbe. Kdorkoli skuša, uh, izkoriniti iz to zlo in postane takoj tarča. In primer za to je Naslin Sotude, pogumna odvetnica za človekove pravice, ki je branila številne, ki so bili po krivem obtoženi in ki jih je želel usmrtiti ta fašistični režim. Ta eh, obsodba na 11-letno zaporno kazen je žalitev za človeštvo resnični zločinci so tirani v Iranu, ki morajo biti poklicani kot govornosti. Če bi, se zaupno, če bi se mednarodna skupnost zavezala k temu, da zruši njihov režim, bi jaz enkrat za razliko to podprl, kaj ti moramo uh, preprečiti, da obstaja tak zločinski režim in prej Um, prej, ko bo Iran začel spoštovati človekove pravice, prej se žensko, otrok, uh, prej bo spet spostavljena pravica v tem svetu. Hvala lepa, gospod Kročeta, naslednji. Presidente, nel chiedere immediata liberazione. Hvala lepa. S tem, ko zahtevamo nemudoma izpustitev nasilnice tude, se zauzemamo za to, da bi bili izpuščeni uh, iranski državljani. Iran je en izmed najbolj krutih eh, režimov na svetu, ki, jih, uh, ki ga ne zaznamuje samo grožnja svetovnemu miru zaradi jedrskega programa, ampak gre tudi za ponarejene volitve, za masovne aretacije, za kršitve in pa nasilje nad nasprotniki režima. Gre za nekaznovanost kršiteljev, gre za diskriminacijo žensk in homoseksualcev, gre za pomankanje svobode govora in pa združevanja. Da sploh ne omenjam tistih, ki so zaprti v taborišču Ašraf in ki so vsak dan izpostavljeni kamenjanju, uh, uh, vsaj dva človeka na dan sta obsoljena na smrt, celo mladoletniki. In krivi so samo tega, da ne podpirajo režima. Včasih uh, se uporablja tudi mučenje. In uh, te kritike niso naperjene proti islamu, ampak proti temu iranskemu režimu. Obsodba Nasrin Sotude je primer sodne nepravičnosti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 Če že govorimo o jedrskem vprašanju v Iranu, bi morali eh, jasno povedati, da, je, da so vrata zaprta, ko gre za človekove pravice. Primer nasrin so tudi jasno kaže na to. Ona je bila kaznovana zato, ker je se borila za človekove pravice in dobila je zelo hudo kazen, 11 uh, eh, 11 uh, eh, let zapora in prepoved tega, da odpravlja odvetniško eh, prakso. In to ni samo izoliran primer, to je del namen, namenske strategije iranskega režima, ki želi sistematično utišati borce za človekove pravice. Stroge kazni so usmerjene proti odvetnikom, eh, proti borcem za človekove pravice in mi moramo pokazati, izkazati solidarnost tem borcem za človekove pravice, ki to še vedno počnejo kljub vsem grožnjam. Hvala lepa, gospod Rumeva Erujeta je naslednji. Uh, uh, no, naj povem, da obžalujem dejstvo, da moramo znova govoriti o Iranu, ampak moramo, res moramo, zato ker so razmere v Iranu izredno problematične in traumatične. Zato je pomembno, da ta parlament ponovno uh, ponovi svoj poziv k izpustu vseh političnih zapornikov, vključno s tistimi, ki so bili eh, zaprti v zadnjem letu zaradi svojega miroljubnega delovanja na področju človekovih pravic. Ta parlament mora znova pozvati iranske oblasti naj spoštujejo eh, mednarodno priznane pravice do eh, svobode izražanja in obsoditi moramo strogo kazen izrečeno na srinso tudi in čestitati za njen pogum in za njen angažma. Tudi zato mora parlament eh, tako so tudi kot, gospe so tudi kot eh, drugim eh, zagovornikom človekovih pravic, ki so zaprti, narediti vse to v uslugo, da zahteva njihovo izpostu, izpustitev. Poleg kazni je bila izrečena tudi prepoved zapuščanja države, kar eh, samo po sebi pomeni, da ostati v Iranu pomeni kazen. Kršit, eh, kršitve eh, pravic človekovih pravic prihajajo strani tajnih služb vojske, prihaja do izvensodnih izsmrtitev in ustavljanja storilce vseh teh dejanj je potrebno pripeljati pred pravico. Izreči moramo torej tudi sodalje, sožalje vsem žrtvam in njihovim svojcem. Resno smo zaskrbljeni zaradi preganjanja posameznih manjšin v Iranu izkazati moramo svoje prepričanje, da miroljuben in uravnovešen razvoj je omogočen samo, če se upošteva eh, potrebe vseh skupnosti, ki živijo na ozemlju države. Najlepša hvala, gospod Romeva in Rojeda. Zdaj pa še dva govornika v imenu poslanskih skupin. Najprej gospod Sonik v imenu Evropske ljudske stranke za eno minuto. Najlepša hvala. Nasrednico tudi. Eh, je bila omenjena tudi že v prejšnji razpravi Evropskega parlamenta. 4. septembra 2010 je bila spoznana za krivo eh, zarote proti državi in obsojena je bila na štiri mesece. Tokrat je bila obsojena na 11-letno zaporno kazen, izrečena je bila 20-letna prepoved eh, odvetniške dejavnosti, ravno tako ne sme zapustiti države. Ne smemo pozabiti tudi na druge politične zapornike, ki so jim prav tako bile izrečene visoke zaporne kazni. Jasno se moramo izreči proti to vrstnim kršitvam človekovih pravic, kot je svoboda do pravičnega sojenja. Nasrin Sotude je posvetila svoje življenje zaščiti ljudi, ki so obsojeni na smrt. Ljudi, ki so obsojeni, da so sodelovali v. Eh, zopr državnih skupinah in ne smemo preprosto opazovati tega boja med opozicijo in režimom. Najlepša hvala, zdaj pa gospa Kretu v imenu socialistom in demokratov. Najlepša hvala. Zahteva po nemudni izpustitvi gospe Nasrin Sotude in vseh drugih političnih zapornikov v Iranu je tokrat na mestu na tisoče Irancov je svoje nasprotovanje režimu plačalo z življenjem. Gospa se tudi je bila obsojena na 11-letno zaporno kazen po mesecih izolacije, ker je kot odvetnica ščitila oziroma zagovarjala ljudi, ki so se zoprstavili režimu v Teheranu. Skupaj s številnimi drugimi zaporniki v Teheranu eh, Iranu eh, trpi zaradi tamkajšnjih razmer. Evropska unija mora to obsoditi in izkazati, mora eh, svojo predanost eh, tem zagovornikom človekovih pravic. Tudi Evropska služba za zonanje delovanje mora izkazati svojo pripadnost eh, celotnemu boju za človekove pravice. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Tenok. Najlepša hvala, predsedujoči. Ne smemo pozabiti, da eh, svoboda do razprave in do nestrinjanja eh, pravzaprav ne obstaja v številnih delih sveta in to ni nikjer bolj očitno kot v Iranu. Eh, znova v tem parlamentu razpravljamo o grozovitih razmerah na področju človekovih pravic v tej islamski republiki. Kot odvetnica je nasilnica tudi pomagala številnim pripadnikom opozicije, ki so bili žrtve predvolilnega boja. Zagovarjala je mladoletnike obsojene na smrt, kar je pogumno dejanje v državi, ki je pripravljena mladoletnike obsoditi na smrt. Obsojena je bila eh, širjenja propagande in zato uh, obsojena na 11 let zaporne kazni, izrečena je bila 20-letna prepoved uh, delovanja kot pravnice. Takoj bi morala biti izpuščena in uh, zato se mora zauzeti tudi visoka predstavnica. Ne smemo nehati opozarjati na to vrstna brutalna dejanja Ahmedinožadovega režima in eh, menu, v interesu nas vseh je, da to početje ustavimo. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Skurja za eno minuto. Gospod komisar. To je že ne vem kolika razprava o kršitvah človekovih pravic v Iranu. Tokrat gre za primer odvetnice, ki je zagovarjala človekove pravice v Iranu. Želela se je lotiti problema tam, kjer ta nastaja, želela se je lotiti vzrokov in pomagala je ljudem, ki se borijo za svobodo in se zoprstavljajo Ahmedinu Džadovemu režimu. Uh, Eh, Pripričan sem, da se bomo čez nekaj tednov v tej dvorani ponovno pogovarjali o kakšnem primeru kršitev človekovih pravic v Iranu. vedno znova prihaja do eh, nekih domnevnih eh, zločinov zoper državo, eh, domnevnih zarod. In zato se sprašujem, ali naj naš parlament še naprej ima delegacijo za odnose z režimom, ki tako očitno krši vse, za kar se zauzemamo. Najlepša hvala. Zastinjamo s postopkom KEŠDI. Aj, gospod Kelly je prosil za besedo. Najlepša hvala. V Iranu vladajo grozovite razmere. Pred božičem smo razpravljali o primeru gospe Astijani, ki je bila, obdolžen, ki je bila obdolžena e, umora in e, zato obsojena na obešanje. Danes govorimo o Nasrin Sotude. Ta je bila obsojena na 11-letno zaporno kazen, ker je opravljala svoje delo. Njeno prenoženje je bilo eh, zamrznjeno, nima pravice dostopa do odvetnika. Eh, ravno tako je bil aretiran tudi njen mož, ker naj bi širil ljuži eh, širil laži in vplival na javno mnenje. Poskušajte to razumeti. Mislim, da moramo izkoristiti vaš nasupljiv uh, za to, da končamo to očitno norost, sploh ko gre za zlorabe in slabo ravnanje z ženskami. To mislim, da smo večkrat eh, očitno videli, da do tega prihaja. Najlepša hvala, gospod Kelly. Gospod Kutas. Najlepša hvala. Obsodba na sredin so tudi kaže, eh, kako nizko je spoštovanje za človekove pravice v Iranu. Od kontroverzne ponovne izvolitve gospoda Ahmadinežada eh, junija 2009 eh, so bili vsi nasprotniki brutalno ustavljeni. Na, na stotine ljudi je bilo zaprtih in obsojenih. Izrek zaporne kazni, gospod, so tudi posledica tega, da Eh, je zagovarjala številne ljudi, ki so bili priprti po eh, teh spornih volitvah. Ravno tako se ji očita, da je dejala intervjuje tujemu tisku. Gre za očiten primer preprečevanja. Eh, dela pravnice, ki je opravljala svoje delo, ravno tako pa gre za očiten primer eh, nepravičnega sodnega postopka. Mislim, da bi moralo vsako sodelovanje v Evropsko unijo in Iranu temeljiti na spoštovanje človekovih pravic. Najlepša hvala, gospod Črnecki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, gospod komisar, gre za še en primer, ki je škandalozen za evropsko javno mnenje in za nas kot parlamentarce. ena in ista država vedno znova krši človekove pravice. Zato res moramo razmisliti o strukturi te države. Seveda je potrebno spoštovati običaje, eh, tradicije, eh, vendar pa obstajajo tudi globalni standardi na področju človekovih pravic in to dvoje ni medsebojno nezdružljivo. Dobro je, da se parlament loteva tega vprašanja, vendar pa je potrebno se lotiti tudi vprašanja političnega pritiska, kajti eh, gre zgolj za še en primer iz Irana, v zvezi s katerim nismo posebej učinkoviti. Torej, morda bi morali eh, bolj pritiskati kot v preteklosti. Najlepša hvala, gospod Paška. Hvala za slovo, vážen pan predsedajoči. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči, gospod komisar. Aktivisti, ki se v Iranu borijo za človekove pravice, so preganjani um, in to traja že kar nekaj let. Obsodba nas in so tudi je del tega preganjanja. Uh, Podobno je iranski režim ravnal tudi v primeru drugih odvetnikov, ki so se borili za človekove pravice. In verjetno je, da se bodo drugi soočili s podobnimi obsodbami. E, Pritisk je torej vedno večji. Naša prizadevanja, da bi se temu zoprstavili, pa ne prinašajo sadov. Vladajoči režim se samovoljno uh, loteva svojih nasprotnikov in mislim, da je čas, da začnemo izvajati bistveno močnejši pritisk na iransko vlado in da pomagamo iranskim ljudem, da bodo bolj svobodno zadihali. To je naša dožnost. Najlepše hvala, gospa Saja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nasilje Satude je bila ena od najbolj znanih uh, zagovornic človekovih pravic v Iranu. Zagovarjala je tudi dobitnico Nobelove nagrade. Borila se je za pravice mladoletnikov, ki so bili obsojeni. Njen edini zločin je bil to, da je opravljala svoje delo in da je pomagala ljudem v boju proti kruti vladi in krutemu režimu. Po eh, volitvah je prišlo do eh, velike akcije eh, proti zagovornikom človekovim pravicam. Režim si prizadeva utišati zagovornike človekovih pravic v Iranu in tudi eh, drugot. Res je nenavadno, da mednarodna skupnost ne more ničesar ukriniti, da bi ustavila to kruto vlado. Przewodniczący. Gospode Odenberg, najlepša hvala. V prejšnji razpravi o kršitvi človekovih eh, pravic v Iranu, ki je bila pred nekaj meseci, sem eh, povedala, da vsak dan pet iranskih državljanov eh, dobi obvestilo, da bodo kmalo izgubili življenje zaradi sodnih postopkov, zaradi sodnih obsodb. Pogosto so med njimi tudi odvetniki, ki zagovarjajo človekovih pravic. Na strincu Tude, ki je bila eh, pridržana 4. septembra, je bila mučena in obsojena na 11 let zapora. Eh, podobne usode pa so doletele tudi druge zagovornike človekovih pravic. Eh, nek eh, njen kolega je obsojen na devet let zapora, eh, drugi zagovornik človekovih pravic pa je bil obsojen na eno letno zaporno kazen samo zato, ker je zagovarjal svojo stranko pred sodiščem. Mislim, da moramo eh, tukaj uporabiti tudi funkcijo visoke predstavnice za to, da dopovemo Iranu, kaj mislimo o tem. Najlepša hvala, gospa Makovej. Primer nasilnica tudi je zelo resen. Obsojena je bila na 11-letno zaporno kazen, prepovedano je bilo upravljanje odvetniškega dela, ne sme zapustiti države. Kaj pa je pravzaprav naredila? E, zagovarjala je Šerina Badi, no, dobitnico Nobelove nagrade in številne druge zagovornike človekovih Eh, pravic in mladoletniki, ki so bili obsojeni na smrt. Vsaj 15 odvetnikov, ki eh, ščitijo človekove pravice, je bilo v Iranu obsojenih na zaporne kazni. To so kršitve eh, človekovih pravic, ravno tako pa gre za kršitev samega, del, samega bistva odvetniškega dela in zato pozivamo k takojšnji izpustitvi na srin so tude. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo še komisar Füle, ki bo odgovoril na vaše komentarje in vprašanja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Evropska unija je še vedno izredno zaskrbljena zaradi vse slabših razmer na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Islamski republiki Iran v zadnjih dveh letih so se razmere od slabih poslabšale na pravzaprav nemogoče. In to velja predvsem za tiste, ki ščitijo človekove pravice. Za nasrin so tudi in številne eh, njej podobne eh, ljudi je eh, to pomenilo nepravične kazni in svojega dela ne morejo opravljati iz zapora. Tisti, ki so v Iranu dovolj pogumni, da se postavijo za tiste, ki jih eh, država nepravično kaznuje, eh, torej tem ljudem eh, grozi zapor ali kakšna še hujša kazen. Evropska unija je leto 2010 eh, izdala več kot deset izjav v zvezi eh, s tako splošnimi razmerami kot posamečnimi primeri v Iranu. Istočasno eh, se je Evropska unija tudi pogovarjala z iransko vlado, eh, zahtevala je pojasnila, eh, posredovala jasna poročila in eh, sporočila in zahtevala preučitev razmer v državi. Izjavo o nasilnico tude je visoka predstavnica gospa Ashton podala 14. januarja letos. Eh, v tej izjavi sta bili omenjeni tako nasilstvo tudi kot Šerin Abadi. Torej, šlo je za odvetnico in za novinarko, ki, sti, ki sta bili obsojeni na 4 oziroma 11 let v zaporu. Islamska republika Iran je bila pred kratkim izvoljena v komisijo za status žensk. Uh, Eh, gospa Satude in gospa Zadi sta dve ženski, ki sta bili, ki se jima bile odrečene tiste pravice, za katere se zauzemata. Evropska unija bo še naprej opominjala iranske oblasti, da morajo v prvi vrsti spoštovati mednarodna mednarodne zaveze, ki izhajajo iz mednarodnih sporozumov in konvencij, ki so jih podpisali. Še naprej bomo iskali načine, eh, kako bi prispevali k zaščiti človekovih pravic v Iranu na bolj učinkovit način in pri tem bomo uporabili vsa sredstva, ki jih imamo na voljo. Tu si iransko ljudsko zasluži. Najlepša hvala. You, hvala, komisar. Zaključujem razpravo postopkovno vprašanje. Gospod Posret ima postopkovno vprašanje. Ja, posem na kratko v parlamentu imamo posem odvečno eh, delovna skupina, ki se okvarja s tem, kako eh, naj bo delo v plenarnem, na plenarnem zasedanju Eh, bolj zanimivo. Potrebujemo samo nekaj več časa eh, in potrebujemo predsedujočega, ki je istočasno strok in prožen in potem imamo živahno razpravo. Torej, ta skupina bi si morala ogledati današnje zasedanje. Hvala lepa. Eh, gospodu Svobodi bom posredoval to sporočilo. Gospod Svoboda je predsednik te delovne skupine. Dragi kolegi, sedaj lahko preidemo na glasovanje. Prosim, če pripravite svoje eh, glasovalne kartice. Tu je sedem predlogov eh, resolucije. Najprej